Ja, guten Tag. Ja. Torej, dobro jutro, lepo zdrav vsem. Če se strinjate, bi začeli z današnjim sestankom. Torej, še enkrat lepo zdrav vsem, dobrodošli na zasedanju odbora za nadzor proračuna. Najprej sprejete dnevnega reda, predlogov sprememb ni, tako da je ta potrjen. E, točka dve, kar zadeva novice v našem odboru, tu so navedeni jeziki, delovni jeziki današnjega sestanka in seveda je današnji sestanek kot običajno predvajan preko spleta. Upam, da imate svoje elektronske glasovalne kartice, če ne, se zdaj najkasneje potrudite za to. Točka tri, zapisniki preteklih sej, januar, februar, in kot vedno velja, da je vse potrjeno, razen če kdo nasprotuje do konca zasedanja. Torej, Amandma ena za, proti, vzdržani. Zavrnjeno. Amandma dve za, proti, vzdržani. Sprejeto. Tako, zdaj pa prehajamo na poemensko glasovanje. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Torej, 20 glasov za, nič proti, nič vzdržanih, odlično. Zdaj pa še resolucija. Ne, to je bilo v zvezi za razrešnico, se upravičuje predsedujoča. Zdaj pa resolucija. Amandma 3 za, proti vzdržani, sprejeto. Am, s tem je zdaj trenutek za glasovanje o zaključnem računu. To je, mi pravijo, samodejno opravljena, tako da zdaj točka 3, resolucija, amandma 5 za, proti, zdržani sprejeto, 6 za, proti. Lahko preverimo, prosim, amandma 6. Še dva nista oddala glasu.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 preverimo elektronsko drugi del amandmaja 18, prosim. Drugi del amandmaja 18, preverjamo. Skupina e NF, eden preveč, glasuje. Prosim, če uredite. Dobro. Konec glasovanja, zavrjeno. Gremo naprej, amandma 19, za, proti, vzdržani, zavrnjeno 20 za, proti vzdržani sprejeto. Enaindvajset za, proti vzdržani sprejeto, dvaindvajset za, proti vzdržani sprejeto, triindvajset za, proti vzdržani sprejeto, štiriindvajset za, proti vzdržani sprejeto. Imate kaj proti, če glasujemo petindvajset do devetindvajset v sklopu? Dobro, od 25 do 19 za, proti vzdržani, 26 za, proti vzdržani, sprejeto, 27 za, proti vzdržani, sprejeto, 28 za, proti vzdržani, sprejeto, 29 za, proti vzdržani, sprejeto, 30 za, proti vzdržani, sprejeto, 31 za, proti vzdržani, sprejeto, 32 za, proti vzdržani, sprejeto, 33 za, proti vzdržani, sprejeto, 34 za, proti vzdržani, sprejeto, proti vzdržani, sprejeto 35 za, proti vzdržani, zavrnjeno 36 za, proti vzdržani, sprejeto 37 za, proti vzdržani, sprejeto 38 za, prevedemo 37, glasujte prosim, amandma 37. Še trije lahko glasujete. Dobro, naj bo konec glasovanja 12 za 5 proti sprejeto, 38 za proti vzdržanje sprejeto, 39 za proti vzdržanje sprejeto, 40 za proti vzdržanje sprejeto, 41 za proti vzdržanje sprejeto, 42 za proti vzdržanje sprejeto, 43 za proti vzdržanje. Preverimo, amandma 43 preverjamo, prosim. 43 preverjamo. konec preverjanja, sprejeto. 44 za, proti, zdržani, zavrjeno, 45 za, proti, zdržani, sprejeto, 46 za, proti, zdržani, zavrjeno, 47 za, proti, vzdržani, zavrjeno, 48 za, proti, vzdržani, zavrjeno, 49 za, proti, vzdržani, zavrjeno, 50 za, proti, vzdržani, proti vzdržani. Zavrnjeno, ampak preverimo, amadma 50 preverjamo. Pet kartic še ni vdalo glasu. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis ena za proti vzdržani sprejeto zdaj prehajamo na DV1 za protivzdržanje sprejeto, DV2 je brezpredmeten, DV3 za protivzdržanje sprejeto, DV4 za protivzdržanje sprejeto, DV5 za protivzdržanje sprejeto, DV6 za proti, no še enkrat, DV6 za protivzdržanje zavrneno, ampak preverimo, DV6 preverimo elektronsko. preverjamo, 9.6, konec presovanja, zavrneno. 9.7 za proti vzdržani. Ja, kaj pa je? 9.7, še enkrat, dvig rok, prosim, vzdržani, zavrneno. 9.8 za proti. 9.8, 8 za proti vzdržani, sprejeto. 9.9. Dobro, še končno glasovanje o celotni resoluciji in sicer elektronsko glasujte zdaj, prosim, glasujemo poimensko. Ja, ki apšemo izpen. Konec glasovanja. 17 glasov za in čestitke gospej poročevalki. S tem smo prišli do konca prvega glasovanja. Ne razumem najbolje, zakaj kolegi iz SD niso sodelovali, ampak dobro. Zdaj pa proračun parlamenta. Derek Von je poročevalec. Želite besedo, gospod Von? Čisto na kratko, gospa predsedujoča. Hvala vsem kolegom za sodelovanje in prosil bi res, da sledijo mojim glasovalnim predlogom, kaj ti moram reči, da so ti predlogi zelo razumni. Uh -huh. Ja, razumemo to vašo željo. To, imajo, to željo imajo številni, pogosto. Gospa Ajala, izvolite. Strinjam se z uh, gospodom Voganom, ampak želela sem opozoriti na nekaj v zvezi z eh, prevodom v španščino. Torej gre za. Um, predlog spremembe 108, govorimo o notranjih eh, članih, eh, membros in internos, ampak pravzaprav gre za štipendiste poslance oziroma članov, pa tudi zmeda pri uh, asistentih in pa akreditiranih asistentih. To je pomembno, da razčistimo to terminologijo pred glasovanjem. Ja, hvala lepa za To je opomin, torej najprej glasovanje o razrešnici, amandma 1 in 2. Glasujemo skupaj, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Zdaj torej prehajamo k razrešnici v celoti in sicer glasujemo poimensko, elektronsko. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 21 za, 1 proti, s tem je razrešnica tudi podeljena. Zdaj pa resolucija, amandma 3 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 4 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo amandma 4. Konec glasovanja, sprejeto. Amandma 5 za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 6 za, proti, vzdržani vzdržani, zavrnjeno, amandma 7 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 8 za, proti, vzdržani, sprejeto, amandma 9 za, proti, vzdržani, sprejeto, 10 za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 11 je kompatibilen za, proti, vzdržani, zavrnjeno, 12 prav tako za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandma 13 za, proti vzdržani sprejeto, 14 za, proti vzdržani sprejeto, 15 za, a ne, ta je brezpredmeten, 16 za, proti vzdržani zavrneno, 17 za, tu je še ustni amandma, ne vidim nasprotovane, torej za, proti vzdržani sprejeto, amandma 18 za, proti vzdržani sprejeto sprejeto 19 v dveh delih, prvi del za proti stržani sprejeto, še drugi del za proti stržani zavrneno. 20 za proti stržani zavrneno, 21 za proti stržani sprejeto, 22 za ne, ta je brezpredmeten, torej 23 za proti stržani zavrneno, 24 za proti stržani proti zdržani. Zavrjeno, 25 v dveh delih, prvi del za proti. Lahko preverimo, prvi del amadmaja 25 preverjamo elektronsko, prosim. Tako, konec glasovanja. Ja, 11 proti 11, torej zavrjeno. Drugi del za, proti, vzdržani, verjetno ista večina, lahko ugotovimo, lepo prosim, kako to dejansko je. Drugi del preverjamo elektronsko, drugi del amandmaja 25. Konec glasovanja. Sprejeto. 26 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani, sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, sprejeto. 27 za, proti, vzdržani, sprejeto sprejeto 28 v treh delih, prvi del za, proti, vzdržani sprejeto, drugi del za, proti, vzdržani, zavrneno, tretji del za, proti, vzdržani, zavrneno. Amadma 29 za, proti, vzdržani, sprejeto. 30 za, proti, vzdržani, sprejeto. 31 za, proti, vzdržani, sprejeto. 32 za, proti, vzdržani, sprejeto. Lahko preverimo? Mislim, da je sprejeto, ampak vseeno. Amandma 32 preverjamo. Konec glasovanja. Ja, absolutno sprejeto. 33 za, proti, vzdržani, sprejeto. 34 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo? 34 preverjamo elektronsko, prosim. Konec glasovanja. Sprejeto. 35 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 36 za, proti vzdržani, sprejeto. 37 za, proti vzdržani, sprejeto. 38 za, proti vzdržani, sprejeto. 39 za, Torej, amandma 39, tu je predlagano glasovanje v dveh delih. Ne vem, ne vem kakšna je tu porazdelitev. Ne, ne moramo se kar tu odločiti za glasovanje po delih. So pač roki, ki jih je treba spoštovati. Torej, ni glasovanje po delih, amandma 39 v celoti za proti vzdržani sprejeto. 132 je brezpredmeten, 40 za proti vzdržani sprejeto oziroma zvrjeno, pardon, 41 za proti vzdržani, prav tako zavrnjeno. Kompromis ena za proti vzdržani. Preverimo. Kompromis ena preverimo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis dve za proti vzdržani. Sprejeto. 47 za proti vzdržani. Sprejeto. 48 za proti vzdržani vzdržani. Sprejeto 49 za, 613 zraven za, proti vzdržani. Sprejeto, amandma 50 za, proti vzdržani. Sprejeto. Kompromis. Ja, preverjamo amandma 50. Preverjamo amandma 50. Mhm konec glasovanja 12.20 proti sprejeto. Kompromis 3 za, proti vzdržani sprejeto. 53 za, proti vzdržani sprejeto. 54 za, tu imamo ustni amandma, nasprotovanja ni za, proti vzdržani. A preverimo vseeno. Amandma 54 z ustnim amandmajem. Konec glasovanja, zavrnjeno. 55 za proti vzdržani. Zavrljeno 56. Ja, preverjamo dobro, preverjamo madma 55, preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. Se upravičujem. 56 za, proti, vzdržani, sprejeto. 57. Ja, preverite. Preverite, želite dobro, 56 preverjamo. Mislim, da je bila večina jasna, ampak vseeno, 56 preverjamo, konec glasovanja, sprejeto. 57 za, proti vzdržani, sprejeto. To je bil prvi del, drugi del za, proti vzdržani, sprejeto. 58 za, proti vzdržani, sprejeto. 59 je brezpredmeten, 60 je kompatibilen, torej za, proti, vzdržani. Preverimo, amandma 60. Konec preverjanja, sprejeto. 61 za, proti, vzdržani, sprejeto. 62 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 63 za, proti, vzdržani, sprejeto, oziroma zavrnjeno. 64 za, proti vzdržani, zavrnil 65 za, proti vzdržani, zavrnil 66 za, proti vzdržani. Preverimo. Amandma 66, preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 67 je brezpredmeten, 68 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani sprejeto, drugi del za, proti, zdržani sprejeto vzdržani, sprejeto. 69 je brezpredmeten, sledi 70 za, proti, vzdržani, zavrneno. 71 za, proti, vzdržani, sprejeto. 72 za, proti, vzdržani, sprejeto. 74 je brezpredmeten, 73 za, proti, vzdržani, zavrneno. 75 za, proti vzdržani, sprejeto, 76 za, proti vzdržani, sprejeto. 77 za, proti, preverimo, amandma 77. Dobro, da ste vsi proti, potem je jasno zavrnjeno. 78 za, proti vzdržani, zavrnjeno 79 za, proti vzdržani, zavrnjeno 80 za, proti vzdržani, sprejeto 81 za, proti vzdržani, sprejeto 82 za, proti vzdržani, zavrnjeno 83 za, proti vzdržani, sprejeto lahko preverimo, ima 83, mislim, da zavrnemo, ampak vseeno. Ja, zavrnemo. 84 za, proti, vzdržani sprejeto, 85 je brezpredmeten, 86 za, proti, vzdržani, zavrnemo. 87 za, proti, vzdržani. Lahko preverimo, 87 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Spreto. 88 za. Je brezpredmeten? Ne, ne, ne, je skladen. Torej 88 za. Proti. Vzdržani. To še enkrat. 88 za. Proti. Vzdržani. Preverimo, prosim. 88 preverimo. sprejeto. 89 za, proti, stržani, zavrnjeno. 90 za, proti, stržani, sprejeto. 91 za, proti, stržani, zavrnjeno. 92 za, proti, stržani. Ja, 92 preverimo. Sprejeto, kolikor vidim, ja, drži. Sprejeto, 93 za, proti, stržani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 peti del za, proti vzdržani, sprejeto, šesti del za, proti vzdržani, sprejeto. Sedmi je brezpredmeten, zakaj? Je že zajet v drugih, osmi del za, proti vzdržani, sprejeto, deveti del za, proti vzdržani, sprejeto. Deseti del za gremo kar naprej. Deseti del za, proti vzdržani sprejeto in enajsti del za, proti vzdržani sprejeto. 103 za, proti vzdržani sprejeto, kolikor vidim, ampak preverimo. 103 preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 104 je brezpredmeten, 105. 5 za, proti, stržani, sprejeto. 106 za, proti, stržani, zavrnjeno. 107 za, proti, stržani, sprejeto. 108 v osmih delih. Prvi del za, proti, stržani, sprejeto. Drugi del za, proti, stržani, sprejeto. Tretji del za, proti, stržani, sprejeto. Četrti del za, proti, stržani, sprejeto proti vzdržani, sprejeto peti del za, proti vzdržani, sprejeto šesti del za, proti vzdržani, sprejeto sedmi del za, proti vzdržani, sprejeto osmi del za, proti vzdržani, sprejeto. Zdaj amandma 109 z ustnim amandmajem. vidimo ugovor proti ustom amandmaju, torej glasujemo za, proti, zdržani, zavrneno. Ja, glasovali smo prvotno besedilo, tako je. Prvotno besedilo je zavrneno. Šlo je za glasovanje o prvotnem besedilu. 110 za, proti, zdržani, sprejeto, 111 za, proti, zdržani, sprejeto, 112 za, proti, zdržani, sprejeto, 112 za, proti zdržani, sprejeto 113 za, proti zdržani, sprejeto 115 za, proti zdržani, sprejeto 116 za, proti zdržani, sprejeto. Kompromis 4 za, proti zdržani, sprejeto 120 za, proti zdržani. Preverimo, amandma 120 preverjamo. Tako, konec preverjanja sprejeto. 117 za. Ne, ja, ta je brezpredmetni. Torej 121 za. Proti, zdržani. Sprejeto. 122 za. Proti, zdržani. Zavrnjeno. 123 za. Proti, zdržani. Zavrnjeno. 124 za. Proti, zdržani. Zavrnjeno. Kompromis 5 za. Proti, zdržani sprejeto. 125 za, ne, brezpredmeten, res je drži, 129 za, proti, zdržani, zavrnjeno, 130 za, proti, zdržani, sprejeto. 131 v dveh delih, prvi del za, proti, zdržani, preverimo. 131 prvi del, preverjamo elektronsko. 131. Konec glasovanja, zavrnjeno. 131, drugi del za, proti vzdržani, zavrnjeno. 133 za, proti vzdržani, zavrnjeno. 134 za, proti vzdržani. Ja, mislim, da zavrnjeno. Lahko preverimo? 134 preverjamo. Ja, zavrnjeno. 135 za, proti, vzdržani zavrnjeno. 136 v dveh delih, prvi del za, proti, vzdržani. Lahko preverimo 136 prvi del. Sprejeto. Drugi del za, proti, zdržani, zavrnjeno kompromis 6 za proti vzdržanje sprejeto, 138 je brezpredmeten, 140 za proti vzdržanje zavrnjeno, 141 za proti vzdržanje sprejeto, 142 za proti vzdržanje sprejeto, 143 za proti vzdržanje sprejeto, 144 za proti vzdržanje zavrnjeno, 145 za proti vzdržanje vzdržani, sprejeto. Kompromis 7 za, proti vzdržani, sprejeto. 106, 150 za, proti vzdržani, sprejeto. 156 za, proti vzdržani, zabrneno. 158 za, proti. Lahko preverimo. 158 preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. 159 za, proti, vzdržani, sprejeto. 163 za, proti, vzdržani, preverimo. 163 preverjamo. Konec glasovanja, zavrnjeno. 164 za, proti, vzdržani, zavrnjeno. 165 za, proti, vzdržani vzdržani. Zavrnjeno 166 za, proti vzdržani. Zavrnjeno 168 za, proti vzdržani. Zavrnjeno kompromis 8 za, proti vzdržani. Sprejeto. Ja, preverimo kompromis 8, preverjamo. Sprejeto. 178 za proti vzdržani. Zavrnjeno 179 za proti vzdržani. Preverimo 179, preverjamo. 179, preverjamo. Konec glasovanja sprejeto. Slabo sem videla. 180 za proti vzdržani sprejeto. 181 za proti vzdržani zavrneno. 182 za proti vzdržani proti stržani. Preverimo, 182, preverjamo. Konec glasovanja, sprejeto. 183 za, proti vzdržani. Sprejeto, 184 za, proti vzdržani. Sprejeto, 185 za, proti vzdržani. Sprejeto, 186 je brezpredmeten, 187 za, proti vzdržani proti vzdržani, sprejeto 188 za, proti vzdržani, sprejeto 189 za, proti vzdržani, sprejeto 190 za, proti vzdržani, sprejeto 191 za, proti vzdržani, sprejeto 192 za, proti vzdržani, sprejeto 193 je brezpredmeten, 194 za, proti vzdržani, sprejeto. 195 za, proti vzdržani sprejeto, 196 za, proti vzdržani sprejeto, 197 za, proti vzdržani sprejeto, 198 za, proti vzdržani zavrnjeno, 199 za, proti vzdržani zavrnjeno, 200 za, proti vzdržani zavrnjeno, 201 je bil maknjen, 202 za, proti vzdržani zavrnjeno proti vzdržani, sprejeto 203 za, proti vzdržani, sprejeto 204 za, proti. Preverimo, 204 preverjamo. Konec glasovanja, sprejeto. 205 za, proti vzdržani, zavrnjeno 206 za, proti vzdržani. 206 preverjamo. 206 preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. 207 za, proti vzdržani, zavrnjeno 208 za, proti vzdržani, zavrnjeno 209 za, proti vzdržani. Sprejeto. 210 za, proti vzdržani, zavrnjeno 211 za, proti vzdržani, sprejeto. 212 za, proti vzdržani zavrnjeno, 213 za, proti vzdržani. Preverimo, 213 preverjamo. Preverjamo amandman 213. Zavrnjeno. 11, 11. Tako, zdaj še končno glasovanje in sicer poimensko celotni resoluciji. Glasujte, prosim. konec glasovanja, 19 za, 3 je proti. Čestitke poročevalcu. Tako končali smo z glasovanjem, jutri bomo glasovali v agencijah. Bye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 for the coordinators, for the coordinators, we start when we are ready with the meeting. We start immediately as we have. A... Koordinatorji, tako bomo nadaljevali sejo, kaj ti imamo kar poln dnevni red. Ja, damit willkommen zum Sonderbericht. Tako, sedaj pa nas čaka posebno poročilo računskega sodišča 5 skozi 2018. energija iz obnuljivih virov za trajnostni razvoj podeželja. Poročevalka je gospa Kadenbach, um, predstavnik uh, računskega sodišča pa je gospod Jereb, ki mu bom predala besedo, ko se bo dvorana nekoliko umirila. Let's do, let's do yeah. Tako, nadaljujemo z delom. wir haben Kurzvorstellungen. Herr Jere, bitte. Thank you, Madam Chair. Izvolite, gospod Jereb. Hvala, gospod predsedujoča, hvala lepa, da ste nam dali priložnost predstaviti rezultate eh, našega poročila o obnovljivih virih eh, energije za trajnostni razvoj podeželja znatne potencijalne sinergije, ki pa so večinoma neizkoriščene. Obnovljivi viri energije um, so viri energije, ki se lahko obnovijo tokom človeškega uh, življenja. Uh, povečala se je se delež obnovljivih virov energije eh, iz obnovljivih virov, ampak eh, če želimo izpolniti cilj 27 odstotkov do leta 2030, bo treba to končno porabo energije iz obnovljivih virov še okrepiti. Če želi Evropska unija zmanjšati emisije toplogrednih plinov v skladu z pariškim sporozumom o podnebnih spremembah iz leta 15, je bistveno, da povečamo uporabo energije iz omljivih virov. Eh, številni projekti so na voljo za spodbude uporabe omljivih virov energije. Eden izmed eh, virov sredstev je Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja. Naša revizija je preučila povezava med energijo obnovljivih virov in pa razvojem podeželja. Preučili smo okvir politike Evropske unije za energijo iz obnovljivih virov kot celoto in način, kako so bili vanj vključeni posebni vidiki razvoja podeželja. Um, mi smo zaključili, da obstajajo potencialne sinergije med politikami obnovljive vire energije in pa uh, Evropskim skladom za razvoj podeželja. Uh, In sicer je namen tega spodbuditi trajnostni razvoj podeželja, ampak te sinergije niso bile polno izključene. Določeni inštrumenti v predlaganem eh, okviru imajo potencial za izboljšanje situacije. Ampak ne sedani, ne predlagani okvir trajnosti za bioenergijo ponuja zadostno zaščito podeželskih območij pred eh, socioekonomskimi in pa okoljskimi tveganji. Eh, prav tako bomo težko eh, izkoristili poln potencial za nadaljni trajnostni razvoj. Specifična sredstva, ki so na voljo za razvoj podeželja, lahko igrajo pomembno ulogo pri doseganju ciljev obnovljivih virov energije na evropski ravni in pa nacionalni ravni. Ampak vse skupaj je treba povezati z eh, trajnostnim razvojem podeželskih območij v Evropski uniji. Komisija ni dala na voljo zadostnih pojasnil ali pa navodil v zvezi s tem, tudi ni navedla, kako bi naj EKSRP Mm, eh, dopolnjeval obstoječe programe financiranja na ravni Evropske unije in pa na nacionalni ravni. Večina obiskanih držav članic zato ni dala prednosti projektom na področju energije iz obnovljivih virov, ki bi lahko prispevali k trajnostnemu razvoju podeželja. Do oktobra 2017, torej gre uh, za štiri leta po začetku trenutnega MMF-a. V tem času smo izkoristili samo 5 odstotkov sredstev za tako imenovana uh, osredotočena območja. Prav tako komisija nima podrobnih uh, informacij o izdatkih iz uh, uh, EKSRP-ja. E um, ehm, torej gre za sredstva, ki so bila namenjena trajnostnemu razvoju. Prav tako imamo samo omejene informacije o tem, kaj je bilo doseženo za porabljenimi sredstvi. Kljub določenim izboljšavam v obdobju 2014-2020 še vedno e, obstajajo pomankljivosti na področju nadzora, predvsem zaradi uh, omejenega obsega glavnih kazalnikov. Naša revizija je preučila tako eh, naložbe, ki, ki so spodbudile eh, tretje stranke, da, ehm, da investirajo v obnovljiv obnovljive vire energije. No, eh, večina projektov je bila um, je imela pozitiven učinek na razvoj podeželja in pa na eh, trajnostni okoljski razvoj, vendar pa so bili financirani tudi projekti, ki so imeli samo gospodarsko korist za nosilce projekta, niso pa imeli pozitivnega učinka na podeželje. Na osnovi teh ugotovitev smo pripravili naslednja priporočila. Ko eh, boste pripravljali prihodnost politike trajnostnega razvoja bi morala komisija in pa države članice upoštevati potrebe podeželskih območij, zlasti pri pripravi celovitih nacionalnih energetskih in podnebnih načrtov komisija bi morala v sodelovanju z so zakonodajalci oblikovati prihodnji okvir politike za bioenergijo na takšen način, da bo ta zagotavljal boljšo zaščito pred netrajnostnim pridobivanjem biomase za energijo. Komisija bi morala opredeliti namen in pa ulogo podpore iz uh, eh, EKSRP eh, e za naložbe v energijo iz omiljivih virov. Uh, Eh, in države članice bi morala dati na voljo informacije o dosežkih projektov obnovljive vire energije in pa trajnostnega razvoja. Eh, v mm, poročilih o izvajanju za leto 2019 bi morale države članice mm, zagotoviti te informacije. Komisija mora v sodelovanju z državami članicami um, dobro izbrati rentabilne projekte na področju energije iz omljivih virov energije, ki bodo uh, koristni tudi za trajnostni razvoj podeželja. Hvala lepa. Ja, Hvala lepa, gre za pomembno poročilo. Prav zaprav nas privede do bistva tega, kaj bi se moralo zgoditi na podeželju. Besedo dajem še predstavnici komisije, Florence Hoffman iz Generalnega direktorata za kmetijstvo. Hvala lepa, gospa predsedajoča. Najprej se vam zahvaljujem za priložnost za izmenjavo stališč o posebnem poročilu računskega sodišča. In sicer gre za obnovljive vire energije za trajnostni razvoj podeželja. Komisija pozdravlja to posebno poročilo. Um, sprejemamo priporočila računskega sodišča, čeprav uh, nekaterih točkah ne moremo vplivati na to, kako se bosta so zakonodajalca odzvala na ta priporočila v obdobju po letu 2020. V zvezi z nekaterimi izmed točk, ki jih je izpostavilo računsko sodišče, bi želela povedati naslednje. Najprej. Direktiva o obnovljivih virih energije. Direktiva pušča predvsej proste roke državam članicam, eh, glede tega, kako želijo doseči cilje, glede tega, kako želijo spodbujati uporabo obnovljivih virov energije v podeželskem prostoru. Komisija meni, da je evropski trajnostni okvir za bioenergijo uspešen pri izogibanju neposrednemu učinku na okolje. Dodatni ukrepi so bili sprejeti leta 2015, zato da bi se ukvarjali tudi z potencialnimi eh, eh, oziroma posrednimi vplivi. Eh, komisija je predlagala pregled te, energije, eh, te eh, direktive, s tem bomo lahko okrepili ta okvir in lahko bomo sprejeli dodatne varovalke za nepotrebno pridobivanje gozne biomase. Prav tako želim povdariti to, da kriteriji trajnosti ne smejo biti Eh, obravnavani ločeno, ko gre za podeželje. Vse skupaj je povezano z drugimi kosi zakonodaje, recimo s tistimi o uporabi zemlišča, o gozdarstvu in pa tako naprej. Eh, potem še, kar se tiče uporabe sredstev za obnovljive vire energije. Eh, pozdravljamo dejstvo, da računsko sodišče priznava, da lahko eh, obnovljiva energija prispeva k razvoju podeželja, predvsem z vključitvijo lokalnih eh, deležnikov. Zato je na voljo tudi, um, zato so na voljo tudi sredstva za razvoj podeželja, ki lahko prispevajo k nas, doseganju nacionalnih ciljev glede deleža obnovljivih virov energije. Kar se tiče trajnosti kmetijstva in pa zanesljivosti oskrbe s prehrano, tukaj smo se zavezali temu, da bomo okrepili cilje, ko gre za učinkovitost virov in ko gre za skrb za okolje in pa boj proti podnebnim spremembam. Tukaj gre za trajnostni proizvod biomase, za vso uporabo, tudi za um, bioenergijo. Kar se tiče prihodnih politik, bi morali bolje upoštevati potrebe podeželja. Treba pa je podariti tudi to, da uh, so države članice in pa regije tiste, ki lahko najbolje uh, odločajo o tem, kako lahko na najbolj stroškovno učinkovit način dosežejo, eh, vi, eh, dosežejo cilje glede obnovljivih virov energije in pa trajnostnega razvoja. Komisija lahko pomaga pri razprečevanju dobrih praks. Lahko te informacije ponujamo na spletnih straneh, eh, recimo na stranih omrežja trajnostnega razvoja podeželja. Um, prav tako pa um, lahko v skupinah sodelujejo države članice. To se je zgodilo recimo v okviru partnerstva za uh, inovacije. Gre za skupino držav, ki se ukvarjajo z uporabo obnovljivih virov energije na kmetijah. Tak skupina je bila spostavljena novembra. Računsko sodišče je predlagalo, da bi pri projektih morali upoštevati dodano vrednost um, projektov obnuljivih virov energije za podeželje. Zavedati se moramo dejstva, da izbira projektov odgovornost držav članic in države članice so odgovorne uh, tudi za določanje izbirnih kriterijev. No, mi sodelujemo z državami članicami pri določevanju izbirnih kriterijev uh, in pa pri izbiri kriterijev za uh, doseganje specifičnih ciljev. In uh, na tem področju bomo z državami članicami sodelovali tudi v prihodnje. Hvala lepa, medtem se nam je pridružila poročevalka. Gospa Kadenbach, izvolite besedo. No, ker sem uh, prišla po poročilu, se sicer uh, zahvaljujem računskemu sodišču. Eh, obžalujem dejstvo, da sem zamudila poročilo računskega sodišča, včasih je pač težko usklajevati vse naše naloge. Zahvaljujem se računskemu sodišču za posebno poročilo. Poročilo je prišlo o pravem trenutku. Smo uh, namreč. Eh, ukvarjamo se namreč z razvojem skupne kmetijske politike v obdobju po letu 2020. Zato je pomembno, da lahko imamo izmerljive kriterije, ko se odločamo o bodoči usmeritvi SKP. No, to sicer ni v naši neposrednji pristojnosti. und andere Maßnahmen sehr eng ineinander spielen. Torej, to poročilo in pa poročilo 2.0 eh, so. Vidimo, da lahko bioenergija in pa obnovljive vire energije pomembno vpliva na elski prostor um, in iz um, poročilih računskega sodišča um, smo se počasi naučili, da tukaj moramo razmišljati širše, da ne gre za dve ločeni področji, torej za kmetijstvo in pa za okolje, ampak bi morali to med seboj povezani. Bi moralo to biti med seboj povezano. Če za določenimi ukrepi spodbudim pozitiven razvoj, na določenem področju, pa to uh, nujno ne pomeni prednosti tudi za vsa druga področja. To lahko sicer prinese določenemu delu uh, gospodarsko korist, ni, niso pa vsi ti ukrepi uh, nujno pozitivni za razvoj uh, podeželja. Uh, vsaj eh, za trajnostni razvoj podeželja. Torej, tukaj bi morali bolj v središče postaviti evropsko dodano urednost. Eh, ne smemo na to gledati tudi. Eh, ne smemo na to gledati samo za vidika zagotavljanja uh, dohodka in pa dobičkov za proizvajalce. Eh, skratka, upam, da bomo imeli tudi v prihodnje še več priložnosti za poglobljeno razpravo o takšnih poročilih. Eh, poročilo se dotika zelo pomembnih točk, torej gre za trajnostni razvoj podeželja, gre za obnovljive vire energije. Eh, to bosta zelo pomembni temi tudi v prihodnosti in zato mora parlament jasno določiti svoje stališče v zvezi s tem. Hvala lepa. Vsekakor bomo to še večkrat obravnavali na mm, naših sejah. Gre za pomembno poročilo. Poročilo, ki ga ne slišimo vsak dan, gre za neko zelo specifično področje, ki je zelo pomembno. Želi računsko sodišče v zaključku še enkrat besedo. Ja, Hvala. Samo kratka pripomba za moje strani. Veseli smo, da komisija sprejema naša priporočila in upam, da bo komisija kasneje ta priporočila tudi izvajala. Kot smo podarili v našem poročilu, je pomembno poskrbeti za povezavo med obnovljivimi viri energije s tem povezanimi cili in pa razvojem uh, podeželja. Uh, 95 odstotkov sredstev je pravzaprav še na voljo in ta sredstva bodo porabljena za projekte, ki bodo prinesli koristi celotnemu podeželju, ne pa samo um, določenim obratom in kmetijam. V zvezi z direktivo o obnovljivih virih energije strinjamo se s tem, da eh, imajo tukaj države članice veliko manevrskega prostora ampak določena tveganja so, pov, so povezana z eh, izgorevanjem biomase, z, inten, z intenziviranjem kmetijstva in eh, s temi problemi se direktiva o obnovljivih virih energije še ne ukvarja dovolj. Morda bi lahko ob prenovi te direktive bolj razmislili o tem problemu. Hvala lepa, s tem smo končali kratko predstavitev tega poročila, sedaj pa nas čaka naslednja točka na dnevnem redu. Gre za posebno poročilo računskega sodišča številka 10, schema osnovnega plačila za kmete, eh, ki je operativno na dobri poti, a ima omejen pliv na poenostavitev, ciljno usmerjanje in pa konvergenco ravni pomoči. Mm, to Poročilo bo predstavil gospod Joao Figueiredo, pristojni član Evropskega računskega sodišča. Hvala lepa, člani odbora za nadzor proračuna. Z veseljem vam bom predstavil glavne zaključke revizije o osnovnem plačilu za kmete. Uporabil bom PowerPoint prezentacijo, zato da bom bolj jasen. Osnovno plačilo za kmete je, bil, eh, je bilo sprejeto v reformi SKP iz leta 2013. S tem smo nadomestili enotno schemo plačil. Eh, osnovno plačilo za kmete, torej BPS, je ločeno. Kmetje dobijo um, plačilne pravice in uh, morajo imeti imeti na razpolago um, kmetijsko območje, kmetijsko zemljo, ki izpolnjuje pogoje. Um, gre za znesek približno 18 milijard, ki jih izplačujemo 4 milijonom kmetom v 18 državah članicah. Komisija in pa države članice eh, skupaj upravljata z osnovnimi plačili za kmete. Naša revizija je zaključila, da je eh, ta schema operativna, je bila vzpostavljena, ampak ima za enkrat samo omejen eh, učinek na poenostavitev, na um, usmerjenost ciljev in pa na konvergenco ravni pomoči do kakšnih sklepov smo prišli v tem poročilom. Kar se tiče um, plačilnih pravic, smo ugotovili, da so plačilne agencije opravile velika prizadevanja. Kontrolni sistemi, ki smo jih preučili v državah članicah, so se v glavnem izognili tveganjem nepravičnih oziroma nekorektnih izračunov, V nekaterih eh, primerjih pa so te urednosti bile eh, izračunane samo eh, na začasni osnovi. Plačilne agencije so se marsiki soočale z težavami, ampak vseeno ni prišlo do pomembnih vsebinskih napak pri izplačevanju BPS-a, torej tega osnovnega plačila za kmete. Uh, Komisija je državam članicam dala na voljo veliko priporočil, eh, smernic, ampak niso mogli vedno zagotoviti, ali države članice ustrezno in konsistentno izvajo ta pravila. Kar se tiče poenostavitve, Naj vas spomnim na to, da je bilo to eno izmed glavnih načel eh, reforme SKP iz leta 2013. Eh, kompleksna pravila o BPS in pa o zemljišče, ki izpolnjujejo pogoje, vsebuje vr celo vrsto izjem, eh, ko gre za izvajanje te scheme. Eh, ampak odovili smo, da uh, možnosti, ki jih izberejo države članice, ne prispevajo vedno k poenostavitvi. Včasih pride celo do um, še večje zapletenosti. Prav tako smo ugotovili, da so bile razširjene kategorije zemlišča, eh, za, eh, zemlišča, ki so upravičena do podpore in pa zahteve glede minimalne kmetijske aktivnosti. Nekatere države članice so zapravo aktivnim pristopom uh, se izognile uh, negativnim učinkom, kot so recimo špekulacije z zemlišči. Uh, kar se tiče konvergence ravni pomoči, v zvezi s tem smo ugotovili, da so ravni podpore glede na hektar sedaj bolj poenotene, ampak v 11 od 18 držav članic bodo glede ravni podpore na hektar še vedno obstajale pomembne razlike tudi po letu 2019. BPS torej ima določene omejitve, ko gre za um, dohodke kmetov, v glavnem daje prednosti večjim kmetijam. Ehm, prav tako zaradi pomankanja jasnih ciljev ne moremo točno določiti smor, smotrnosti in pa učinkovitosti te podpore. Zaradi vsega tega smo pripravili nekaj priporočil za komisijo. Ehm, kar se tiče porazdelitve plačilnih pravic, smo ehm, državčanicam priporočili naj uh, uh, um, okrepijo ključne kontrole um, in poskrbijo za um, posodobljene informacije, ko se bodo odlo odločali o ravni podpore določenim enotam. Prav tako je treba zagotoviti poenotno tolmačenje in pa izvajanje zakonodajnega okvira osnovnega plačila za kmete. Prav tako predlagamo spremembo trenutne zakonodaje, zato da bi lahko um, poenostavili prenos ključnih informacij o izvajanju schem neposredne pomoči. Prav tako smo predlagali Um, ustrezna pojasnila, ko gre za določene pristojnosti komisije in pa drugih certificiranih organov. Uh, potem, ne na zadnje, smo glede prihodnih uh, schem za podporo kmetom komisiji predlagali naj najprej analizirajo potrebo po podpori v vseh različnih skupinah kmetov, potem treba je določiti operativne cilje za vsakršno schemo dohodkovne podpore. Treba je preučiti, kako je možno na najbolj učinkovit način doseči te cilje. In pa od vsega začetka je treba predlagane ukrepe povezati z operativnimi cilji in pa kriteriji. Uh, s pomočjo katerih bo možno izmeriti uspešnost oziroma učinkovitost te podporne scheme. To so naša priporočila komisije in veseli smo, da je komisija sprejela vsaj nekatere izmed naših priporočil. Razumemo tudi to, da ima komisija pri tem eh, težave, kaj ti ravno, kar čakamo na nove predloge, ko gre za usmeritev skupne kmetijske politike po letu 2020. Torej toliko o našem poročilu in o naših priporočilih komisije. Seveda sem vam na voljo za morebitna vprašanja in pripombe. Naša poročevalka je gospa Šmit. Izvolite. Hvala lepa za to poročilo računskega sodišča. No, nažalost, ko v poročilu KONT obravnavamo poročila računskega sodišča, že vnaprej vemo, kaj bo v tem poročilu zapisano. Vedno je zapisano, da cilji uh, niso izmedljivi, ker so razlike med državami članicami prevelike. Prav tako vemo, da so nacionalni organi um, obremenjeni zaradi mm, prekomernih administrativnih bremen. No, uh, v poročilu uh, bi izpostavila predvsem naslednji cilj, eh, citat, in sicer naj bi z eh, temi podpornimi schemami zagotovili ustrezen dohodek kmetom ter naj bi eh, spodbudili. Uh, um, tudi dose osnovne cilje SKP-a na področju zanesljive oskrbe z prehrano. Uh, ugotavljeno, ugotovljeno pa je bilo, da uh, nimamo nobenih uh, objektivnih na podla, kriterijev, na podlagih katerih bi lahko izmerili učinkovitost schem. Prav tako ni znano, pri kateri skupini kmetov je ta uh, schema podpore najbolj učinkovita za zagotavljanje zanesljive oskrbe s prehrano. Presenetilo me je navdušenje računskega sodišča, uh, čež da je komisija sprejela nekatera izmed priporočil. Jaz mislim, da bi komisija uh, morala sprejeti vsa ta priporočila. Jaz se stotno strinjam z priporočili računskega sodišča komisiji in menim, da bi ta ključna kontrola morala delovati tudi ob visokih obremenitvah. Vsi vemo, da je kmetijstvo na Polskem drugačno kot recimo v Estoniji, na Švedskem ali pa v Avstriji, ampak vseeno moramo, razume, moramo poskrbeti za to, da bo ta schema osnovnih plačil za kmete posod na enakomeren in pravičen način izvajana. Komisija mora ob tem jasno povedati, kakšne cilje in naloge želi osponjevati z osnovnimi plačili Eh, za kmete. Po letu 2020 bo verjetno na voljo manj sredstev za kmetijstvo, ampak vseeno moramo podpirati aktivne kmete, predvsem, če nimajo v lasti samo zemljišč, ampak tudi proizvodnjo. Skratka, treba je preučiti, kam točno gredo ta sredstva uh, eh, v, uh, eh, v interesu kmetov Evropskega parlamenta in pa davkoplačevalcev je, da so ta sredstva smotrno in učinkovito porabljena. Jaz pozdravljam posebno poročilo računskega sodišča in upam, da komisija ne bo upoštevala samo nekatera izmed priporočil, ampak da bo upoštevala vsa priporočila računskega sodišča. Hvala, če sem prav razumela, potem je pomembno predvsem priporočilo tri, torej treba je najprej, treba je pravni okvir predložiti šele po analizi starega okvira, eh, po analizi informacij, kam in zakaj gre denar. To se ne bo zgodilo, kajti Če so moje informacije pravilne, bomo maja dobili nov zakonodajni predlog, nov predlog okvira in potem se bo zastavilo vprašanje, ali še naprej želimo, da bi bogati bili še bogatejši, mm, manjši kmeti pa morajo nekako eh, shajati in zaostajati za njimi. Komisija dobi sedaj besedo. Uh, vidim, da je tukaj nadomestnik direktorja Baska. Je pa, ni pa tudi direktor Basko, kdo želi besedo predstavitev bo kratka, ampak to ni dovolj. Še enkrat bi se morali bolj izčrpno pogovoriti o tem problemu. Skratka, lahko se med seboj uh, dogovorite, kdo bo, kdo bo spregovoril. Ja, najlepša hvala, gospod predsedujoča. Najprej bi se vam želel zahvaliti za to priložnost, da se danes izmenjamo mnenja glede uh, Eh, poročila računskega sodišča o sistemu osnovnega plačila. Komisija pozdravlja to posebno poročilo. Vsebinsko gledano so vsa priporočila, ki so relevantna za komisijo, priporočila, ki so jih mi že sprejeli. To bi želeli izpostaviti. Ampak kot je bilo omenjeno že prej, ne? s tem ne želimo posegati v to, kako bomo različna priporočila upoštevali v okviru priprave zakonodajnega akta, ki bo veljal, veljala za obdobje po letu 2020. Komisija se pozdravlja to, da je sodišče sprejelo mnenje v zvezi z BPS-om, prav tako je pred, predstavilo različne smernice, tudi eh, revizija komisije je predložila razumljive rezultate. Prav tako sem zadovoljen z, z vsemi rezultati v okviru BPS-a, ki je največja sema za plačila kmetom. Prav tako smo, eh, pozdravljamo sporočila računskega sodišča glede BPS-a in vseh prizadevanj, ki so jih nacionalni organi uložili v postopek izboljšanja. Sicer pa je jasno, da prihaja do pomotljivosti v tako zelo kompleksnem procesu. In tu so tudi revizori komisije preučevali delo, ki ga upravlja na ravni držav članic in smo prišli do podobnih ugotovitev kot sodišče glede izvajanja nadzora. Sodišče je ugotovilo, da je schema operativno gledala dobro, dobra in pa da je schema tudi nekaj, kar sicer učinkuje na poenostavitev, po ampak v omejeni meri. V predlogu komisije smo imeli sicer manj opcij in je bil naš predlog zelo enostaven, ampak res je, da so v zakonodajnem postopku potem dodali različne opcije, s katerim so dali več fleksibilnosti držav član, državam članicam, ampak rezultat tega je tudi, da so zdaj pravila bolj kompleksna. Kar zadeva eh, ciljno smerjeno podpe, podporo držav članic eh, aktivnim kmetom, se lahko zdaj odločijo za, več, eh, za bolj fleksibilne načine uporabe te scheme. In kot smo to že povedali v okviru sporočila za obdobje po leta 2020. Želi komisija zagotoviti, da bodo plačila dobili aktivni kmetje, ki se aktivno s kmetovanjem ukvarjajo, zato, da, um, oziroma da je to njihov glavni vir eh, zaslužka. Potem glede interne konvergence, tu imamo tri opcije. Ena opcija je polna konvergenčnost v bližnji prihodnosti, potem druga opcija je, da bi naslednji rok delali v smeri konvergenčnosti, tretja opcija pa je delna konvergenčnost, to je ta tunelska vizija, tako rekoč tunelski model. In tu imamo, bo prišlo do konkretnih razlik med različnimi državami članicami. In to bi želel izpostaviti tudi to, da je izvajanje regionalizacije, kar pomeni pravzaprav diferencijacija plačilnika, kar je imelo ogromno vlogo pri trenutni ravni konvergenčnosti, ki so, jih, ki so jo dosegli v državah članicah. Prav tako je sodišče izpostavilo, da trenutni sistem ne temeli na podatkih glede osnovnih prihodkov kmetov. Tu bi komisija želela povdariti, da mi podpiramo prihodek kmetov za to, da izvajajo kmetijsko dejavnost in to je tudi skladno s pogodbo. Zato, ker zadeva sema osnovnega plačila, ugotavljamo, da je prav, da se osredotočamo na prihodke, ki jih a, eh, a, eh, dobijo iz a, eh, kmetijskih dejavnosti, ampak tudi prihodkov, ki jih dobijo z uporabo proizvodnih sredstev. To je naprimer eh, agriturizem in pa druge zadeve, ki jih potviramo iz drugega stebra. Zdaj imam res sporočilo o prihodnosti kmetovanja, ki smo ga sprejeli novembra in predlagali smo, da bi, zene, da bi v naslednjem programskem obdobju uporabljali večjo stopno subsidijarnosti in pa nov model eh, plačil. Evropska unija bi sprejela samo tiste glavne parametre, države članice pa bile v večji meri odgovorne glede tega, kako bodo cilji doseženi. Cilji pa bodo uh, oblikovani v nekem bolj strateškem procesu. Izvedli smo tudi oceno očinka, oziroma ko jo bomo izvedli, bo, um, bomo upoštevali vse dokaze glede tega, kako ta trenutna politika deluje. Prav tako bomo podrobno preučili tudi to, kar ste ravno kar povedali, sicer kako je ta podpora uh, razdeljena. To, da imamo bolj pravično delitev podpore med eh, upravičenci SKP, je eden izmed eh, ključnih ciljev bodoče SKP. Zato bo komisija pripravila analizo trenutne razdelitve teh plačil, eh, ki upoštevali bomo tudi različne faktore, kot so naprimer velikost kmetije in upoštevali bomo tudi to, da kmetom pomagamo pri eh, prihodkih, ki nastanejo zaradi izvajanja kmetijskih dejavnosti, pomagamo pa jim tudi pri aktivnosti, ki so povezane z eh, uporabo proizvodbenih faktorjev. Ähm, ja, nečesto ne razumem. Kakšen je zdaj sploh načrt? To poročilo je seveda spet v temelje kritično za cele zgodbe, ne vem kateri že, kakšni so zdaj koraki, da bo komisija prišla bliže neki analizi, nekemu odgovoru na vprašanje, ali bogat, bogate bogatimo, velike še večamo. To je namreč naš vtis, ko smo na terenu. Zdaj smo bili na Slovaškem in tako vtis imamo in zdaj seveda sprašujemo vas, glede na vaše strokovno znanje. Povejte nam v par besedicah, kaj lahko sploh pričakujemo, kakšno analizo, kakšna nasvete na to temo namige, povejte mi, da, da vas ne bodo kolegi spraševali. In potem bom dala izjemo še kolegu ali dvema besedo, ker imamo pač čas. Hvala. Najlepša hvala in se upravičujem za kakršnokoli nesporazum. Kot prvo bi želel pojasniti nekaj v zvezi s tem eh, poročilom. Ne govorimo o priporočilih ampak ugotovitve poročila so razmeroma pozitivne glede izvajanja osnovne sime plačil. Ampak kljub vsemu v poročilu izpostavljajo različne teme, naprimer nedovolj ciljno usmerjene podpore in a, potreba po višji stopni poenostavitve. Prav tako govorijo o interni konvergenčnosti in o distribuciji podpore znotraj držav članic in zlasti v odnosu a, do osnovnega plačila. To, je, to so ključni cilji ki bomo zasledovali tudi v prihodnji SKP, kar je komisija naznanila že v sporočilu, ki smo ga sprejeli novembra. Tam smo jasno povedali, da želi komisija poskrbeti za poenostavitev SKP-ja, to politiko modernizirati, zato da bi dosegli cilje. Prav tako želimo, da bi SKP postala bolj pravična politika v smislu distribucije plačil. In par možni, možnosti v zvezi s tem smo uh, že predstavili. Naprimer, zgornja meja, uvedba zgo, zgornje meje, potem digresivna plačila in pa možnost, da se zdaj osredotočimo za res na tiste prave kmete. Gre torej za tiste kmete, katerih glavni, zaslužijo glavni prihodek prihaja iz kmetovanja. Prav tako smo izpostavili, da bo komisija izvajala nov sistem, ki bo pravzaprav eh, nov način izplačevanja, ki bo temeljil na višji stopni subsidijarnosti. Obstajalo bo neko novo ravnotežje odgovornosti eh, med eh, Evropsko unijo in državami članicami. politiki bomo izvajali, pri tej politiki bomo izhajali tudi iz bolj konkretnih kazalnikov in na ta način bomo lahko tudi na bolj subjektivni način ocenili, ali smo uspešni pri um, pomoči, ki jo nudimo kmetom, prav tako se bomo sredotočili na podnebne ukrepe in na socialno-gospodarski razvoj podeželja. In vsi te elementi bodo način, kako se bomo mi odzvali na priporočila sodišča. Ampak kot se povedal že na samem začetku, je tudi jasno, da če, oziroma da sicer komisija sprejema ta priporočila, ne želimo pa nekako prejudicirati tega, kakšen bo rezultat zakonodajnega postopka. Najlepša hvala. Kolega Flanagan, biti. Kolega Flanagan, izvolite. Ja, najlepša hvala. Sam poznam kar nekaj kmetov, ki bi vam lahko to poročilo napisali sami. To isto bi napisali. In to, kar je predsedujoča povedala, sicer, da bogati bogatijo in da revni še bolj siromašijo, to tudi oni trdijo. Težava je v tem, da zadnjič, če sam razumem prav, bi lahko šli po smeri bolj, pre, bolj enostavne ureditve, več vnaprejšnjih plačil eh, in poskušali bi lahko zagotoviti, da bodo denar dobili manjši kmetje. In to bi bil sistem, kjer bi imeli manj subsidijarnosti kot pa zdaj. Ampak naredili so to, kar so želeli in v končni fazi je situacija takšna, ko lahko en kmet dobi 1000 evrov na hektar, sosed pa 60. E, eden izmed razlogov, zakaj sem sploh kandidiral za poslance, je, da poskušam to spremeniti. Ne, morda sem naivn, ampak trenutno imamo zdaj priložnost, da se nekaj spremeni. In glavna težava tu je ta, da če bomo imeli več subsidijarnosti, me zanima, kakšne možnosti so, da bodo to sploh izvedli v določenih državah članice. Zlasti pri nas doma obstaja ogromno, ogromno pritiska, da se tega ne spremeni. Bodi si banke pritiskajo, nekatere banke bomo morali tudi dokapitalizirati, razen če denarje ne bodo dobili isti osebki. Skratka, zanima me, kako bomo z več subsidijarnosti dosegli te spremembe. In zlasti me bi želel pokomentirati to, da bo uh, Eh, več subsidijarnosti v okviru prvega stebra. Druge stebro je, ima ogromno subsidijarnosti in vse skupaj je izredno, izredno zakomplicirano. In če bomo v končni fazi imeli podobno situacijo tudi v okviru prvega stebra, kjer se bo odločilo, naprimer na Irskem, vam bomo dali nek paket, potem boste vi rekli, a ok, to izpolnjuje vse naše kriterije, potem ok. Ampak s tem se ne bo ustavila To teorijo smo že prej uporabljali pri drugem stebru in uh, mislim, da so ljudje s tem zares nezadovoljni. Vse skupaj je izjemno, izjemno zakomplicirano. Skratka, zanima me, kako bodo ti predlogi poskrbeli za večjo stopno poenostavitev in kako bomo preprečili to, da bo šel denar še vedno v iste roke, kamor gre zdaj, če se bomo o tem odločili mi, doma se bomo čez par let spet vrnili sem in bomo lahko samo slišali, da manjšim kmetom ne, bomo, ne moramo več pomagati, ker jih enostavno več ni. Ja, predvsem zato, ker imamo vlado v nekaterih državah članicah, ki se ukvarjajo zgolj z lastnimi žepi, kot slišimo. Gospa Hojbo, hvala lepa, gospa predsedujoča. Ja, mene vedno skrbi, ko govorimo o poenostavitvah in ciljno smerenih plačilih v isti sapi. Glede poenostavitve, osnovna premija je mm, enostavna. Vsaka država članica ima isti znesek za hektar. To ni nič ciljno usmerjeno. In seveda je to tudi razlog, zakaj ima od tega korist veliki, mali pa lahko samo mm, pazijo na to, da imajo glavo še vedno nad vodo. Ker zadeva subsidijarnost, eh, kot jo razumemo od zdaj, In eh, če prepustimo to državam članicam, ja, lahko se strinjam, ampak le, če bodo ti cilji jasno definirani. Ampak niso, če govorimo le o tem, da bomo eh, male morali bolj podpirati ali centuriti kaj več za podnebne spremembe, da bo ta država storila več, eh, ona manj. Ampak dejstvo je, da so kmetje prisotni na istem notranjem trgu. Tako da mislim, da se bo treba malce pogovoriti na temo, kakšno vrsto kmetijstva sploh želimo, kaj je sploh rentabilno, kaj spodbuja oziroma eh, krepi varstvo okolja, podnebje in tako naprej. Potem lahko preučimo, kateri inštrumenti so pravi inštrumenti. Ampak zdaj, ker tako govoriti o poenostavitvah, ne da bi imeli zelo jasno opredeljene cilje, tu pa mislim, da ne bomo naredili nobenega koraka naprej. In paziti moramo na to, da kmetov ne spravimo situacijo, kjer bo, bo vsaki državi članici nek drug pogoj, vsi pa seveda so prisotni, kot rečeno, na istem notranjem trgu, na katerem morajo preživeti. Za izgornje meje in eh, degresivnost to bi že bil korak v pravo smer, da ne uporabljamo neke uravnilovke, ampak mislim, da moramo bistveno bolj ciljno usmerjeni in natančno preučiti, odkot denar zdaj. Ali bo zadeva nujno tudi enostavnejša, ne vem. E, ampak mislim, da je poenostavitev in pa boljša ciljna usmerjenost v eni stapi nemogoče, nekaj, kar je nemogoče doseči. Ja, najlepša hvala. Gospa predsedujoča, najlepša hvala tudi za računskem sodišču za predstavitev. Odlično je, da imamo v okviru teh razprav to vrstne informacije v SKP-u. Komisija se je da odzvala na to, kar smo slišali. Ampak jaz želim, da se o tem pogovorimo tudi z drugimi sozakonodajalci svetom oni vedno večajo te postopke, to božično jedko, zato nastanejo težave. In na, na to lahko pogledam tudi skozi zorni, rod, e, skozi zorni kot komisije. In upam, da bomo ta priporočila obrobili tu in na svetu, zato da bi se skupaj postalo bolj ciljno usmerjeno. Ključno je, da SKP deluje dobro v prihodnosti, to pričakujejo tudi davkoplačevalci. In mislim, da je posem legitimno pričakovati, da imamo SKB, ki bo učinkovit in ki bo dosegel svoje namene. Imam pa še eno vprašanje za uh, računsko sodišče. Vem, da je zelo težavno to opisati, ampak bi lahko vi pokomentirali, kakšno je vaše mnenje o uh, sporočilu komisije glede prihodnosti kmetovanja. Zanima me, če boste tudi vi kakokoli vključeni v pogajanja v naslednjih letih. Ja, danke schön. Die Kommission noch mal zum Abschluss der Rechnungshof. Wer erbarmt sich? Ja, še odziv računskega sodišča. Kdo, kdo si bo upal? Thank you, Mrs. Chair. Ja, najlepša, najlepša hvala, gospod predsedevča. Želel bi pokomentirati eh, ciljno smerno podporo in poenostavitev in subsidiarnost. Jasno je in to je tudi eden izmed uh, ključnih elementov, ki smo ga izpostavili in nam upozorili tudi v okviru sporočila, ki je bilo sprejeto novembra, sicer v prihodnosti, so cilji, bodi si splošni ali pa specifični cilji, naprimer podpora za odporno skupnost, kmetijsko skupnost in tako naprej, podnebne spremembe in tako naprej. Te cilji bodo veliko jasnejši. In ti cilji bodo morali biti sprejeti, potrjeni in odraženi tudi na nacionalni ravni. Država članica mora sprejeti neko kvantitativno zavezo in pokazati nam morajo, kako bodo dosegli ta specifični ali pa splošni cilj. Ampak ta cilj bodo dosegli na nacionalni ravni, kar pomeni, da bo veliko več subsidijarnosti v zvezi s tem, kako bodo te mehanizme pripravili na nacionalni ravni, kako jih bojo izvajali, zato da bi dosegli te operativne kvantificirane cilje. Zdaj tu se pogovarjamo o tem, v kakšni meri so države članice dosegle poenostavitev na področju ciljnostmerne podpore in konvergenčnosti, ampak ko se bomo v prihodnosti o tem pogovarjali, se bomo pogovarjali v okviru bolj strukturnih programov, v okviru strateških načrtov, v okviru katerih nam bodo države članice točno pokazali, kako bojo to javno podporo um, uporabile za to, da bodo dosegli cilje, ki smo jih zastavili tako na evropski kot na nacionalni ravni. Ampak zavedati se moramo tudi nečesa, sicer bolj, ko bo podpora ciljno usmerjena, več uh, zahtev bo, kar, zahte, kar zadeva naprimer upravičenosti in kar zadeva potem vse posamezne, bolj specifične pogoje, ki jih bomo sprejeli za to, da bi poskrbeli za to, da bo ta denar zares dobil tisti upravičenec, ki ta denar potrebuje. Jasno je, da je zelo težko doseči dobro in pravo ravnoteže med bolj uciljeno, med bolj uh, ciljeno podporo in ponastavitvijo. In to smo opazili tudi v okviru trenutne SKP. Ogromno inštrumentov imamo, s katerim lahko ciljno usmerimo podporo. Uh, Naprimer, v zadnjem tednu smo se pogovorili o, o ekologizaciji, danes se pogovarjamo o snemi osnovnega plačila, ampak jasno je, da če teh instrumentov ne bodo izvajali pravilno, nacionalni javni zna priti do več eh, kompleksnosti. Najlepša hvala. Ampak še nekaj, to vprašanje je gotovo nekaj, o čemer se želimo eh, pogovarjati v koliko je strateških načrtov in s tem, da bomo dali več subsidijarnosti državam članicam, več ciljno usmerjene podpore želimo imeti in eh, ne preveč administracije, ki bi zaradi tega nastala. Ja, za nas kot odbor to pomeni, da bi se morali ukvarjati z 27 različnimi schemami, Eh, da bi sploh vedeli, kdo, kaj, kdaj, zakaj. Isto velja potem za, za sodišče in to bi bila izredno problematična zgodba. Eh, ne vem sploh, ali bi lahko govorili še kaj o eh, koristnosti SKP in to bi privedlo do tega, da bi kmetijska sredstva bile pod še večjim pritiskom kot v preteklosti. Vse to je pričakovanje, ki ga imam jaz, kajti države članice imamo, ki se pač ravnajo po možnostih, ki jih imajo. In, eh, se ozirajo po bogatih, ki sedijo v vladi. Imamo veliko takšnih modelov, pogledamo slovaški model, imamo veliko vprašanj tudi kar zdaj češki model, eh, kar zdaj bolgarski model. Skratka, tu mislim, da se na stežaje odpirajo vrata nekaterim zelo posebnim nacionalnim specifikam in tu imam velike dvome, moram reči. Ja, radi imamo izzive in eh, vsekakor se jim bomo zaprstavili. Gospod Figredo, izvolite še enkrat, da bi se ga vaša. Hvala, gospod predsedujoč, najlepša hvala vsem, ki ste postavili vprašanja. No, če smem, bi povedal, da so vsa vprašanja izjemno pomembna. Kot je povedala predsedujoča, je situacija problematična. Zelo težko je um, imeti neko dobro ravnoteže glede teh različnih elementov. Te elemente je treba nekako uskladiti, zagotoviti ravnoteže, so pa kontradiktorni včasih. Prvo kot prvo, ne omenim to, ali smo zadovoljni ali ne, v zvezi s tem, da niso sprejeli vseh priporočil. Seveda bi bil veliko bolj zadovoljen, če bi sprejeli vsa priporočila. Pa še nekaj ne dodam. Prepričan sem, da so ta priporočila veljavna, da so dobre, zato so tudi v besedilu. Se pa zavedamo, da se komisija ne strinja z vsemi, ampak na sodišču smo mnenja, da so ta priporočila pomembna in da bi morala ostati v besedilu, kljub tem kritikam. Hkrati pa, ja, sem zadovoljen, zato ker se zavedam, da je komisija trenutno zelo delikatnem položaju. Trenutno analiziramo reformo SKP iz leta 2013, ki je začela veljati leta 2015. In v tem času pa že komisija pripravlja novo SKP. In razumem, da komisija zazame neko zelo jasno stališče glede vseh vprašanj, ki smo jih izpostavili mi. Ampak kot je bilo danes že rečeno, bi želel še enkrat eh, spomniti na ta glavna vprašanja, na katero opozarjamo. Zakonodajalcem želimo povedati sledeče. Sicer, ko ste sprejeli reformo leta 2013, In vemo, da je bila ta reforma sprejeta po zelo dolgih eh, razpravah. In nekateri glavni cilji v okviru te reforme, naprimer poenostavitev, bolj ciljno usmerjena podpora in pa konvergenčnost eh, rešitev, večina teh eh, ciljev, tako smo opazili na terenskih obiskih, torej večine ciljev niso dosegli. Obstajajo težave. In obvezno sodišča je, da vam, zakonodajalcem, povemo, kakšne a, težave obstajajo. Naprimer, na področju poenostavitev obstajajo težave, to smo videli. In pripričan sem, da se boste tudi vi v prihodnosti pogovorili, še pogovarjali o a, tej dikotomiji med subsidijarnostjo in poenostavitvijo, In prosim, da ne pozabite teh konkretnih primerjev, ki smo jih izpostavili v okviru poročila. Prav tako smo opazili, da obstajajo težave na področju bolj ciljno usmirjene podpore. To je bilo vključeno v reformo leta 2013 in sicer tam ste uvedli koncept aktivnega kmeta. In ta koncept aktivnega kmeta je bil zelo pomemben v odnosu do bolj ciljno usmerjene podpore. In sicer želeli ste pomagati res tistim pravim aktivnim kmetom. No, na terenskih obiskih pa se je izkazalo, da je zadeva problematična. Problematično je, kako se izvaja ta koncept. Tako da bi vas a, prosili, da ne posebite na to. Tudi pri konvergenčnosti smo opazili težave. Tudi to je bil en izmed ciljev reforme iz leta 2013, večja konvergenčnost. In opazili smo, da izmed 18 držav članic 11 držav in obstaja 11 držav članic, v katerih bomo imeli ogromno razlik tudi po letu 2019. In schema osnovnega plačila je schema, ki kako favorizira večje kmete. In to nas privede do vprašanja, ki ste ga omenili pred, pred petimi minutami. Sicer eh, to, da pomagamo eh, kmetom pri eh, prihodkih, In glede te pomoči, posem razumem stališče komisije. Ampak. Kljub temu, pač, da se zavedamo, da je zadeva problematična, kljub temu, da se zavedamo, da obstajajo te težave, ni dovolj, da. pač poskušamo samo izvajati to, kar so um, pripravili zdaj. Zato smo pri, pri, pri, spisali tudi tretje priporočilo. V tretjem priporočilu, če boste opozorili, opozarjamo na to, da je dohodkovna podpora. da okvirati dohodkovne podpore, je treba upoštevati, kakšna je uh, distribucija pomoči, kakšne razlike obstajajo, ki se uporabljajo glavno za kmetijsko proizvodno, poštevajo treba tudi stroške in prihodke iz hrane in drugih nekmetijskih virov. In zakonodajalce prosim, da ne pozabijo na ta vprašanja. Če ne bomo pazljivi glede vseh teh vprašanj, se prav zna zgoditi, da bomo v našem prizadevanju za to, da bi uh, bil, bila nova SKP bolj ciljno usmerjena, nam bo zopet spodletelo. Potem pa ne odgovorim še na vprašanje, ki so bila meni namenjena. Naj dodam še nekaj. Tule obravnavamo samo izjemo osnovnega plačila za kmete. Ampak številna vprašanja so povezana tudi s prihodnjo SKP, kot je povedala komisija. Zato sem prepričan, da se bo ta razprava nadaljevala v prihodnosti. Sodišče pa je pač sprejelo mnenje, ki ga je glede prihodnje SKP. Hvala. Vrništi berichterstatterin das Wort zum Hvala, želi poročevalko ob zaključku besedo. Vsekakor bomo morali o tem še enkrat izčrpne razpravljati in prosimo, da nam generalni direktorat eh, predstavi tudi analizo, ki jo je omenjalo računsko sodišče. Hvala tem smo zaključili to točko na dnevnem redu. Sedaj pa bomo slišali um, kratko poročilo računskega sodišča o prihodnosti skupne kmetijske politike. Gospod Sigorej, dobi, dobi besedo. You, uh, chairman. Chair Najlepša hvala, gospod predsedujoča. Spoštovani poslanci in poslanke. Zdaj pa bi že res nekratko predstavil ta dokument in morda boste potem na podlagi tega dokumenta imeli daljšo razpravo z vesti. Naj vas spomnim na nekaj. Vsi veste, da je komisija pripravila sporočilo o prihodnosti hrane in kmetovanja v Evropski uniji. Ta dokument pa je odziv računskega sodišča na omenjeni dokument. Vemo, da trenutno poteka razprava o prihodnosti SKP-a. In ko smo pripravljali delovni načrt za leto 2018, smo ocenili, da je prav, da pripravimo tudi mi dokument glede prihodnosti SKP. Ta dokument je torej odziv na sporočilo, ki ga je komisija sprejela glede prihodnosti hrane in kmetovanja, kmetijstva. In povdarjam, da to ni uh, revizijsko poročilo. Gre samo za pregled, ki temeli na preteklih publikacijah računskega sodišča in drugih uh, informacijah, ki so javno dostopne. O tem dokumentu smo v oziroma smo delali na treh področjih. In se najprej smo poskušali proučiti tiste glavne trende in pa podatke, ki so relevantni za kmetijstvo in na eh, podeželja. Potem pa smo upoštevali tudi izkušnje, ki jih imamo na tem področju in eh, izhajali iz eh, drugih relevantnih virov in poskušali predstaviti nek tak širši pregled stanja na eh, področju kmetijstva in podeželja. V prvem delu dokumenta boste torej našli nek splošen opis kmetijstva v Evropski uniji zdaj. V drugem delu dokumenta pa izpostavljamo ugotovitve, do katerih smo prišli glede trenutne SKP. Mi smo pozdravljivo prebrali in pročili sporočilo, ki ga je pripravila komisija, in glavne zamisli iz tega dokumenta smo potem nekako navezali na ugotovitve, do katerih smo mi prišli v okviru prejšnjih dokumentov, ki smo jih pripravili mi na računskem sodišču. In ne nazadnje smo predstavili tudi kriterije in pa glavne izzive za novo SKP. In če smem predsedujoče priželjel upozoriti tudi na to, da računsko sodišče, kot mislim, da vsi dobro veste, ni politični organ. Mi nismo pristojni za to, da bi oblikovali bodočo zakonodajo. Mi smo zunani revizor, tako rekoč. Ampak na podlagi naših preteklih izkušenj, revizorja, mislim, da lahko zakonodajalcem priporočimo ne rešitev, ampak merila, na podlagi katerih bi potem lahko ocenili morebitne rešitve v prihodnosti. To je tudi naš namen v zvezi s tem dokumentom. No, predlagam, da si pregledamo določene trende in podatke. Najprej potrošnja v okviru SKP v zadnjem desetletju je bila stabilna, osredotočena zlasti v dohodkovno podporo. In tu, na tej prosovnici, lahko vidite, da mm, nasplošno gledano, kakšen je splošen trend in sicer finančna pomoč je bila stabilna. Že od leta 2006 do letošnjega leta. Sicer obstajajo določene razlike pri sestavnih delih teh pomoči, ampak nasplošno gledano je finančna pomoč na področju kmetijstva bila kar stabilna. Potem drugo, kar želim izpostaviti tu, pa vidite v tem stavku. Sicer tu piše, da imamo manj kmetijskih gospodarstv, ampak da so kmetijo zdaj večje. Tudi manj delovne sile imamo, zaradi česar se proizvede več vrednosti. Zato zdaj, na osebo zaslušijo več, za vse osebo, ki je zaposlena v kmetijstvu. V Evropi imamo zdaj manj kmetov, ampak eh, delajo na večjih kmetijah. Kmetije, kmetije so večje. Delovna sila pa je manjša v primerjavi s preteklostjo. Vemo tudi, da proizvodnja se skozi raste zaradi česar eh, ugotavljamo, da vsaka polno zaposlena oseba v kmetijstvu zdaj zasluži več kot v preteklosti. In še nekaj, zvezi s to presolnico, tu v najtemnejši barvi vidite število kmetij, vedno manj jih je. Vidite lahko, v tej vrstici na spodnem delu grafa, ki predstavlja eh, dohodek na polno zaposleno osebo, ki se viša. V tej črti, ki jo imamo na sredi, pa vidimo, kakšna je proizvodnja. In sicer proizvodnja je konstantna, obstajajo sicer leta, ko je višja, spet druga leta nižja, ampak nasplošno se skozi bolj vrednoti proizvodnja. mislim, da tu v tem grafu najdete zelo pomembne in zanimive podatke glede kmetijstva in glede sprememb, do katerih je v zadnjih časih prihajalo. Ampak obstajajo tudi drugi podatki v dokumentu. Sam bom opozoril samo na nekatere. Kot prvo, cene hrane so vse bliže svetovnim cenam in EU je postala neto izvoznica hrane ampak podarjamo, še naprej pa EU ostaja neto uvoznica nepredelanih kmetijskih proizvodov. Poprečna starost vodje kmetije se viša, ampak to je bolj ali manj usklajeno z širšimi demografskimi trendi. Podatki o skupnosti skupnih površinah za kmetijstvo so nedosledni, kajti imamo podatke, ki kažejo, da, skupno, da so se skupne površine zmanjšale, to kaže statistika polščin, ampak imamo druge podatke iz drugih virov, ki kažejo, da je skupna površina vendarle relativno stabilna. In potem napredek na področju varstva okolja in na podnebnih ukrepov je nezadosten. Enako velja mm, tudi izhaja iz nedavnega poročila sodišča o zelenitvi in ekonomske razlike med eh, podeželjem in drugimi območji so manj statistično signifikantne kot v preteklosti. Kar zadeva naše ugotovitve in kar zadeva kriterije za SKP kot prvo. Moram vas prositi za nekaj pozornosti, kar zdaj v naš pristop. Mi nismo politični organ, mi moramo zato slediti tehničnim kriterijem za ovrednotenje nekega dokumenta, neke politike, nekega programa in tako dalje. In model, ki ga mi splošno uporabljamo, je ta, ki ga zdaj vidite, tega bom na kratko obrazložil, ampak To je na kratko povedano naš način analize sporočila komisije. Najprej, javne politike je potrebno najprej opredeliti v smislu potreb. In te potrebe, ki jih opredelimo, so potem vir ciljev, ki jih opredeljujemo. In doseganje teh ciljev zahteva določene inpute. No in ti inputi za dosego teh ciljev seveda zahteva določene procese. In vsi ti cilji in poti procesi privedajo do eh, rezultatov in učinkov, seveda ob upoštevanju zunanjih dejavnikov. To je naš eh, model. In na podlagi tega pristopa smo analizirali sporočilo komisije. Kar se deva potrebe, kar zadeva cilje, kar zadeva impute. Torej, glede potreb, imamo dovolj informacij za identifikacijo specifičnih potreb in da lahko upravičimo vse trenutno, vse trenutno porabo na področju SKP. No, po našem mnenju teh podatkov ni dovolj. Potem drugo, koncept dodane vrednosti EU zahteva bistveno več jasnosti. Trenutno to ni najbolj jasno. Kot tretje, SKP mora predstavljati odziv na dolgoročne trende. Cili. Cili SKP niso dovolj jasni, niso dovolj specifični. In tu bodite pozorni na to, da so to izjave, ki smo jih mi podajali v preteklosti in zdaj vas ponovno spominjamo na to, upoštevajoč tudi trenutno sporočilo komisije. Prav tako obstaja potreba po večji skladnosti z drugimi politikami EU in eh, z drugimi cilji, kar pa zadeva impute, dodelitev sredstev iz SKP ni dovolj utemeljena na potrebah oziroma na pričakovanje dodane vrednosti. Kar zadeva procese, Oblikovanje stroškovno učinkovitih inštrumentov SKP zahteva boljše in hitrejše informacije. Potrebujemo več doslednosti med SKP in drugimi politikami EU ter med drugimi inštrumenti v okviru SKP. Politiko je potrebno poenostaviti, ampak ne na račun učinkovitosti. Na zadnje, predvideva procese. Priprava nove SKP zahteva svoj čas. To so naše trditve, ki smo jih podajali že v preteklosti v zvezi s temi našimi pomisleki. Kar zadeva eh, rezultate, izide in zunanje dejavnike, trenutni sistem kazalnikov ni zadosten za ocenevanje uspešnosti politike. Potrebujemo jasnejše povezave med eh, rezultati eh, učinki in dosežki. Trenutno ni povezave med rezultati izplačnimi sredstvi in dosegarjem ciljev uspešnosti. In to izhaja iz eh, tudi preteklih eh, trditev z naše strani, namreč, da potrebujemo jasno odgovornost, kar zadeva izvajanje SKP. To so torej rezultati našega preteklega dela, glede katerih se nam zdi, eh, da je pomembno, da zakonodajalca opozorimo v okviru tega dokumenta o prihodnosti SKP. Ampak kot rečeno, ker sodišče ni politični organ, ne moremo podajati konkretnih predlogov za prihodnost. Ampak menimo, da nosi sodišče odgovornost zakonodajalcu ponuditi kriterije, na podlagi katerih ta lahko ocenjuje vrednoti, ali so novi predlogi ustrezni, ali so primerni, eh, ali jih velja uveljavljati ali ne. No in kriteriji so prav tako organizirani na podlagi teh eh, glavnih sklopov, kar zadeva zopet eh, potrebe. V okviru nove SKP se treba vprašati, ali so potrebe identificirane na podlagi trdnih dokazov, ali dodana vrednost te potrebe odraža na ravni EU. Predlogi SKP morajo poštevati dolgoročne trende in predlogi SKP morajo tudi jasno opredeliti svoje porazdelitvene učinke. Toliko potreba. Kar zadeva za cilje. Treba je jasno definirati in opredeliti cilje in dolgoročne vizije SKP. Ali so ti skladni tudi z drugimi splošnimi in sektorskimi cilji EU in mednarodnimi zavezami. Kar zadeva inpute. Sredstva se dodeljujejo na podlagi ocene potreb in pričakovanih rezultatov. Potem se treba vprašati, ali se sredstva porabljajo na način, da lahko dosežejo pomembno dodano vrednost na ravni EU. Kar zadeva procese, politika se implementira na podlagi stroškovno učinkovitih inštrumentov, na podlagi trdnih dokazov. Potem se treba vprašati, ali obstaja skladnost med SKP in drugimi politikami EU in drugimi in različnimi inštrumenti SKP. Potem naslednje vprašanje, ali so pravila implementacije enostavna in ne postavljajo pod vprašaj stroškovno učinkovitosti, ali imamo ustrezne ureditve za prehod v nov model izvajanja, New Delivery Model. Kar zadeva izide in zunanje dejavnike. Učinkovit sistem merjene uspešnosti, ki povezuje cilje politike in rezultate ter učinke, Obstajati mora jasna povezava med izplačanim denarjem iz proračuna EU in doseganjem dogovorjenih eh, ciljev uspešnosti. Uspešnost politike in relevantni zunani dejavniki se morajo spremljati in politika se mora po potrebi prilagajati. In ne nazadnje, kar zadeva odgovornost, ugotavljamo v tem novem prilogu, močen element odgovornosti in eh, veriga odgovornosti oziroma revidiranja. To so kriteriji, na podlagi katerih se vrednoti prihodnja SKP. No in v tem dokumentu eh, lahko vidite razloge in podlage, na katerih predlagamo, da sledite tem kriterijem za ocenjevanje predlogov o prihodnosti SKP. Zdaj pa je uloga zakonodajalca in eh, poslancev, da te predloge sprejme, zavrne, jih korigira, ampak eh, raz bi povedal, da najverjetneje, ko bo komisija maja, junija podala svoje predloge, bomo mi predvsem sledili to vrstnim kriterijem, na podlagi katerih bomo vrednotili predloge komisije. Hvala lepa. Ja, herzlichen Dank, unser Berichterstatter. Hvala lepa. Kolega Celer je naš eh, poročevalec. Gospod Figuredo, naj povem samo en stavek. Danes ob 15.22 smo dobili ta dokument. No, torej, niti šanse nismo imeli, da bi zadevo prebrali. To je res obžalovanje vredno. Vem, da ste eh, jutri v odbor za kmetijstvo, ampak dejstvo je, da če naj bi o zadevah tu razpravljali, je pomembno, da jih dobimo pravočasno na znanje. Tako da to je obžalovanja eh, vredno. Gospod Celer, hvala lepa, gospod predsedujoča. Že slišim ogorčenje kolegic in kolegov iz odbora za kmetijstvo in eh, iz držav članic, češ kaj pa se zdaj umešava računsko sodišče v vsebino izvajanja SKP. Ampak eh, gospodu Figuredu in kolegicam in kolegom iz Evropskega računskega sodišča sem vsekakor hvaležen za to, da so nam eh, ta tematski dokument predstavili, čeprav to ni eh, revizija, kajti s številnimi posebnimi eh, poročili in revizijami, ki so jih upravili, imajo, mislim, da zelo dober pogled v izvajanje SKP in to mislim, da je vsekakor zelo pomembno. Tako da mislim, da iz tega izhaja tudi upravičeno ta njihova ocena, kar zadeva dosedanje SKP in da lahko podate določene predloge glede tega, kako naprej. Svet se vrti naprej, stvari se spreminjajo, tudi EU seveda razmišlja o tem, čemu dati podarek v prihodnosti. Kar zadeva odbor za kmetijstvo, se verjetno tudi v prihodnje ne bo, ne vem, kaj vse spremenilo glede SKP denar je potrebno dati na voljo, vsaj kar zadeva prihodnja obdobja eh, v enaki, v enaki meri. To mislim, da nekako mora biti odgovor. Kmetijstvo še vedno predstavlja 40 odstotkov evropskega proračuna in tu si je treba zastaviti vprašanje, ali je vse to vsaj do sedaj bilo pravično in smiselno. Dotaknem bi se dveh stavkov iz tega poročila. Računsko sodišče v tem eh, dokumentu pravi, da se sredstva SKP državam članicam dodeljujejo v okviru nacionalnih ovojnic, ki se ne opredeljujejo na podlagi njihovih potreb ali zavez za doseganje specifičnih rezultatov. Države članice se morajo namesto tega potem izmišljati ukrepe za to, da porabijo te. Eh, ovojnice, kar predstavlja seveda tveganje za učinkovito porabo sredstev. Prav tako ugotavljamo, da programi za razvoj podeželja ne zagotavljajo pogosto prepričljivih razlogov za dodelitev sredstev, kajti prihaja do razkoraka med eh, cilji in eh, dosežki. Sredstva se namenja področjem, kjer bo najverjetneje prišlo do porabe na mesto tam, kjer bi dosegli rezultate. To ne spodbuja kulture uspešnosti. Na no, OECD definira performance budgeting kot proračun, ki dodeljena sredstva namenja medljivim rezultatom in tega tu očito nimamo. Tako da tu mislim, da bo treba ta dokument vsekakor vključiti v razpravo in si v prihodnje privoščiti premislek ali morda takšno kmetijstvo, ki je zdaj v fazi preoblikovanja, ker prihajamo do vse večje industrializacije kmetijstva, imamo vse večje kmetije, to je že privedlo do tega, da so perijska zemljišča špekulativna dobrina in eh, vsekakor se povečuje tudi možnosti za sodelovanje perijskega gospodarstva tudi v drugih sektorjih, če pomislimo naprimer na obnovljive vire energije. Eh, kar zadeva svetovni trg, prav tako že dolgo več nis, ne capljamo nekje zadaj, temveč je računsko sodišče ugotovilo, da smo neto izvoznik v primerjavi z uvozom. In eh, če tudi je naša visoko subvencionirana eh, kmetijska dejavnost predmet primerjave z kmetijstvom v državah v razvoju, mislim, da imamo tu vseeno določene korekcije, ki bodo nujne. Tako da še enkrat hvala, da ta tematski dokument, ki sproža razpravo. Zdaj, komisija je v zdajšnjem eh, finančnem obdobju poskušala določene smeri spraviti v pravo smer, vsaj z našega vidika. Komisija je bila sozakonodajalec, eh, drugi so zakonodajalec, oziroma drugi so zakonodajalec, je številne te predloge komisije zavrnil in tu mislim, da imamo kar nekaj še domače naloge, ki jo bo treba oddelati. Hvala lepa. Hvala. Generalna direkcija za kmetijstvo, izvolite, beseda je vaša. Ja, thank you very much. Ja, hvala lepa, gospod predsedujoča. Gospod Celer, spoštovane članice in člani odbora, gospod Figredo, predstavniki računskega sodišča. Mi pozdravljamo ta tematski dokument, kajti menimo, da je to zelo koristen, zelo dragocen prispevek k tej reformni razpravi, ki trenutno poteka in katere namen je, da se materializira v obliki zakonodajnega predloga do 29. maja letos. Torej vsak nasvet, vsak uh, dobro utemeljen prispevek k tej razpravi mislim, da nam je lahko veliko pomoč. Prav tako nas veseli, da je sodišče tu v tem dokumentu prepoznalo dejstvo, da naše sporočilo predstavlja odziv na številna priporočila preteklih poročil sodišča, ne vseh seveda, ampak številna. In to mislim, da kaže na to, da je komisija dovzetna za takšne predloge, seveda lahko govorim le o instituciji, ki bo podala zakonodajne predloge, kot je gospod Cel ravno kar dejal, na koncu konca bo sta so zakonodajalca tista, ki bo sta opredelila politiko in tako kot v preteklosti. In eh, gospod Bes, eh, ki pogosto uporablja to eh, besedo, oziroma to besedno zvezi, zvezo, pravi, da ni nobenega predloga komisije, ki bi parlament zapustila v isti obliki kot. Uh, prišla v parlament, tako da bomo videli, kaj bodo te spremembe prihodne prinesle. Zdaj, glede našega sporočila, tu skušamo uvesti nekaj, kar je bilo že večkrat izpostavljeno v tej razpravi, pa tudi v pretekli razpravi oziroma pri prejšnji razpravi na dnevnem redu. Namreč eh, poskušamo ponovno opredeliti vloge posameznih akterjev v tem procesu. Tu je Evropska unija, tu so države članice, Eh, in eh, skupno upravljanje v okviru novega modela izvajanja in delivery model. In ta nov model izvajanja je nekaj, kar ne smemo razumeti le kot orodje za prenos vseh pooblastil državam članicam, temveč moramo to razumeti kot orodje za preusmeritev politike v smer ciljev, da se odmaknemo od skoraj da izključne osredotočanja na pravilih, postopkih eh, in formalnostih Tako da, ja, ideja je ta, da v prihode ne bomo več govorili v prvi vrsti o tem, ali so bile določene meritve pravilne ali ne, ali so bila določena pravila spoštovana ali ne, ampak se želimo od samega začetka pogovarjati o tem, kakšni so cilji, ki jih je potrebno eh, tu upoštevati, kakšni cilji so nujni za to, da hm, gremo v pravo smer in ali so na koncu koncev ti cilji dejansko tudi bili doseženi. No in vse to seveda pomeni novo definicijo. Hmm. Kaj ti mislim, da je pomembno, da imajo države članice močnejšo, večjo vlogo, da lahko opredelijo potrebe, ki vladajo na terenu in da lahko potem tudi ustrezno opredelijo svoje cilje. Na komisiji seveda je, da preverja in nadzira pravilno določanje ciljev skupaj z državami članicami, da na tej podlagi potrdimo načrte na področju SKP, ki bodo morali pripraviti države članice in da na koncu preverimo, ali je tisto, kar se dogaja na terenu dejansko skladno s temi načrti in ali so ti celi tudi doseženi. Takšen, rezultat, takšen eh, pristop, ki temelji na rezultatih, pomeni, da bo merjenje uspešnosti na ravni držav članic, to je neizogibno razmerje med EU in upravičenci bo bistveno poenostavljeno. Mi seveda lahko v smislu poenostavitev storimo to, da odpravimo ta zelo zapletena pravila in da prepustimo državam članicam naj same nova pravila, nov pravni okvir unesejo v nacionalno zakonodajo, ob enem pa seveda bomo poskušali, koliko se le da, promovirati sodobno tehnologijo, kot je na ta način, mislim, da tudi lahko bistveno poenostavimo stvari za kmete. Trenutna struktura upravljanja SKP je struktura, ki jo velja ohraniti, ker je ta je delovala zelo dobro. V, smeri, v mislih imam plačilne agencije, pristojne organe eh, in certifikacijske organe. To bomo torej ohranili. Prav tako je potrebno ohraniti pristop eh, enotnih revizij, tudi kar zadeva revidiranje uspešnosti sistema torej organi za certifikacijo bodo igrali še pomembnejšo vlogo, kot so jo do sedaj. V osnovi predlagamo bistven premik, kar zadeva odgovornosti in priložnosti v okviru resnično skupnega okvira, eh, ki bo jasno definiran in eh, pomembno je, da dosegamo več kot en sam cilj na enkrat, se pravi poenostavitev, ciljna usmerjenost, eh, uspešnost in. tudi učinkovitost politik. Zato posrečne pravi, da podpira predlog komisije, da gremo v smeri tega performance-based model, delivery model in da bo na ta način možna izboljšava učinkovitost in uspešnost SKP. To je točno to, kar želimo mi doseči. V dokumentu sodišče opredeljuje ključne dejavnike uspeha za ta nov model izvajanja in sicer trdni znanstveni in statistični podatki, cilji, ki jih določajo države članice in ti cilji morajo biti ambiciozni eh, in prevedljivi. To uskladiti tudi z novimi cilji, robusten okvir za spremljanje in pa jasno ja, odgovornost in pa revizijsko eh, verigo. Sami smo tudi prišli do zaključka, da so to ključni dejavniki, ki jih je potrebno umestiti v sistem, sicer ta ne bo dosegel tistega, kar bi moral. Naj povem še par besed eh, v smislu razprave, ki se je že začela pri prejšnji točki in sicer gre za ključne podatke, ki so potrebni in ponovadi se sredotočamo na. Uh, gre za torej pod, prihodkovne podatke, pogosto imamo dolge razprave s sodiščem na to temo. No in tu bi rad še enkrat povdaril, zakaj smo mnenja, da se moramo osredotočati na kmetijske prihodke, ne na prihodke gospodinstva. Namreč cilji pogodbe so vezani na kmetijsko dejavnost. In to izhaja iz dejstva, da pogodba v prvi vrsti kmetijstvo vidi kot gospodarsko dejavnost, ne toliko kot neko socialno eh, dejavnost. Kmetijstvo vidi kot ekonomsko kategorijo in želi zagotoviti, da je kmetijstvo prisotno po celotnem ozemlju EU. Vsi ti cilji torej so neposredno vezani na kmetije, kar zdaj je produktivnost, eh, racionalni razvoj kmetijske pridelave in tako naprej. Potem podpora, ki prihaja z pridelka na pridelovalca, tudi to pomeni bolj tržno usmerjeno kmetijstvo z prihodkovno varnostno mrežo. Tudi to je eden od razlogov, zakaj je pomembno, da gledamo na kmetijsko dejavnost, ne toliko na gospodinstvo, ki morda ima lahko dohodke tudi od drugot. No in na zadnje, in tega ne more nihče zanikati, imamo tudi jasno pomankanje podatkov o prihodkih iz drugih virov. Le pet držav članic poroča o drugih virih prihodkov. Naj tu omenim tudi dejstvo, da številni dejavniki, ki vplivajo na prihodkovno situacijo, Eh, izven kmetijstva pa tudi v kmetijstvu ostajajo pristojnosti držav članic, gre za davke, eh, zakonodajo okrog dedovanja, pokojninske scheme in tako naprej. Vse to je izven dosega SKP in zato je zelo težko vse to vključiti v, v to politiko oziroma upoštevati pri tej politiki. Naj sklenem s tem, da povem naslednje. Gospod Figredo, omenili ste in to upravičeva, da so izdatki za SKP dokaj stabilni v zadnjih letih, to je absolutno res, če govorimo o sedanjih cenah. Če govorimo o realnih cenah, torej z inflacijskim korektivom, pa se, se, se je potrošnja bistveno zmanjšala v tem obdobju in se bo verjetno še zmanjšala v prihodnem obdobju. Tako da običajna pritožba, da je kmetijstvo vse bolj drago, nikakor ne drži, kar zadeva vrednost dodeljene podpore se ta vrednost kvečemu niža, ne pa viša. Hvala lepa. Hvala lepa. Ja, ampak če ne poznam drugih eh, kategorij prihodkov, potem hm, seveda imamo vse zgovora o tem, da podpiramo prihodke. Gospa Hojbuh, ampak še enkrat, to ne bo kmetijska, naj to ne bo kmetijska razprava. Eh, Ne, ne, za denar gre. Čisto enostavno. Gospod Celer, 500 odstotkov oziroma 400 odstotkov proračuna še vedno odpade na kmetijstvo in pri tem ne smemo pozabiti, da je to eh, tisti skupnostni proračun. Nacionalni proračuni za kmetijstvo so bistveno nižji. Nekaj tam dodajamo, pri nas v Nemčiji čisto malo eh, v smislu socialnega varstva, ampak eh, proračun za kmetijstvo v levem deležu odpade na EU. Da pravite, da smo neto eh, izvozniki. Ja, ampak ta prihodek ne pride do kmetov. Mi smo bili neto izvozniki pri predelanih proizvodih in neto uvozniki, ko gre za surovine. Tako da tu vsekakor ustvarjamo dodano vrednost. Tekom krize, mlečne krize, smo izvozili več mleka v prahu kot kdajkoli prej, ampak izgubili smo 10 eh, centov na liter podpore za mm, kmete, ki predelujejo mleko. In to je 3,5 milijarde evrov, ki niso prišli v roke naših eh, kmetov, kajti kmetje potem. Eh, niso tisti, ki ta denar eh, črpajo na kamenske otoke, Panamo in ne vem kam, ampak bi ga porabili doma. Tako da moramo resno razmišljati, kaj počnemo z eh, našim kmetijstvom. Moramo biti bolj naklonjeni podnebju, varstvo živali, potem glifozat, pesticidi, vse to stane denar. In eh, to je denar, ki ga kmetijstvo samo nima. In če se vrnem na to, o čemer smo govorili prej, torej kaj porabljamo, koliko tega porabljamo, na kakšen način kdo to dobi, to je ključno vprašanje. Ja, glede tega se strinjamo, upiramo se temu, da bi samo veliki in bogati investirali v zemljišča, ker bodo vedeli, da bo potem nekaj padlo z neba iz Evrope. Um, gre za to, da moramo dati prednost manjšim družinskim. Uh, kmetijam, ne pa da jih oviramo pri napredku. Sedaj bi dala besedo za zaključek gospodu Fegorejtu, potem bomo razpravo zaključili še z kratkim pozetkom poročevalca. Gospod Mjögele, eh, morda lahko pojasnite, koliko kmetijskih izvozov gre v države v razvoju. Kaj ti včeraj uh, sem sodelovala v razpravi o tem, um, če bomo izvažali na tak način, da bo to negativno vplivalo na pritok beguncev, potem um, to spet ne bo koristilo nikomor. Prosim, na kratko. Ja, ne morem vam ponuditi številke, ampak gre za samo majhen delež našega izvoza, ki gre v države v razvoju. Po drugi strani pa vam lahko zagotovim, da Evropska unija uvaža več iz držav v razvoju, kot pa Kitajska, Japonska, Kanada in pa ZDA skupaj. Tako nekako približno. Evropska unija je velik vir uvozov iz eh, držav v razvoju, samo majhen delež našega izvoza pa gre v države v razvoju. Lahko pa vam um, poiščem tudi številke v zvezi s tem. In pa še enkrat, ker se je govorilo o manjših in velikih kmetijah. Če boste prebrali sporočilo, boste našli tudi nekaj v zvezi s tem. 72 odstotkov gre zemliščem med 5 eh, in 15 hektarjev. To so običajne kmetije, družinske kmetije, nič posebnega. Polovica kmetov, ki dobi podporo, pa je eh, takšnih, da imajo zemljišča, ki so manjša od 5 hektarjev. Eh, tako da dobro, imamo tudi nekatere večje kmetije, ampak tudi to niso standardizirana eh, podjetja. Lahko imate recimo obrat žita, ki lahko ima 100 hektarjev, ampak imate tudi veliko kmetij, ki so strukturirane kot zadruge. So to torej kmetije, ki imajo več lastnikov in ti lastniki delamo, tudi delajo na tem uh, eh, zemlišču. Tako da ta situacija je veliko bolj kompleksna, kot pa bi lahko sklepali na eh, podlagi te večne razprave o 80 proti 20 odstotkov verstanden, das würde ich gern bestreiten. Torej, iskreno povedano, to dvomim, kaj ti vidimo, da 90 odstotkov podpore gre desetim odstotkom. Se pravi, gre za tistih zgornjih deset odstotkov. Kakšni obrati so to, kakšne kmetije so to, kakšni kmeti so to. Če si ogledamo uh, te številke, potem uh, je tu jasno nek problem. Seveda smo pa pripravljeni tudi organizirati podrobno sejo o tem, potem bomo radi si ogledali vse vaše. PowerPoint predstavitve v zvezi s tem, da bi lahko tudi računsko sodišče povabili na to razpravo, kajti končno želimo vedeti, kdo točno dobi sredstva. Res je pomembno, da bi to končno razčistili. Tako da, sedaj smo pa še pod časovnim pritiskom, še dva sta se javila k besedi. Kolega, prosim, da ste kratki kolega Flanagan in pa gospa Neuchel. Kolega Flanagan in potem gospa Neuchel, potem dobi besedo še gospod Figorejdo, potem gospod Celer, potem ob 17.30 minut pa moramo začeti s sestankom koordinate. Gospod Flanagan. Gospod Mogle, vse je odvisno od tega, kako zapišete statistiko, kaj ti, ko pravite, podpora za, doh za dohodke gre k uh, manjšim kmetom. Uh, 5 do 250 hektarjev. To je vse lepo in prav, ampak osebe za 250 hektarjev bodo v naši državi dobile enak znesek na hektar ali pa več hektar kot pa tisti, ki ima 5 hektarjev. Tako da tukaj ne gre za enakomerno podporo, enakomerno prerasporejeno podporo. To je problem. Problem je v tem, da gre preveč denarja bogatim kmetom in to tudi ne pride do pravih ljudi. Prepričan sem, da gre več sredstev bogatim kmetom in lahko bi prisegel svoje življenje na to, da bomo imeli tudi na koncu tega obdobja podoben problem, kaj ti naložbeniki bodo lahko sedaj uh, naredili za sredstvi, kar bodo želeli in denar bo preprosto ostal v istih žepih. To je problem. Hvala lepa. Kratka bom, če je v prvem stebru govora o podpori, o dohodkovni podpori, eh, o tem posod beremo in o tem posod poslušamo, potem je to socialni transfer in če je ta podpora socialni transfer, potem bi to moralo biti odvisno od potreb osebe. Nobenega socialnega transferja ni, ki bi bil neodvisen od potreb oseb. To mora biti potem odvisno od potrebe in to mora biti odvisno od števila oseb. Uh, takšen, uh, takšno nekontrolirano podporo v prvem stebru, to obstaja samo tukaj pri nas in to bi nujno morali spremeniti. Ja, vidim, da se že vsi veselite jutrišnje razprave v odboru za kmetijstvo. Gospod Figorejdo, izvolite. Thank you, madam chair. Uh, eh, Hvala, gospa predsedujoča. Spoštovani poslanci, gospod Mogl, kratek bom. Dve, tri stvari, zelo na hitro. Najprej, vesel sem, da komisija pozdravlja naš dokument. To je naš prispevek k trenutni razpravi. če parlament meni, da je ta dokument uh, uporaben, potem nas to veseli. Če pa, želi, če pa parlament želi, da bi računsko sodišče bilo večkrat prisotno na takšnih razpravah, smo vam seveda na voljo, če boste zahtevali našo prisotnost. Sam bi izpostavil eno stvar na podlagi te razprave. Veliko tem smo obravnavali, ampak kot zunani revizor bi, žel, bi želel izpostaviti eno stvar. Torej, popolnoma se strinjam s tem premikom v smeri novega modela, ki mora temeljiti na uspešnosti in pa evalvacije te uspešnosti. Jaz se s tem popolnoma strinjam, to je moja vloga, saj sem uh, član računskega sodišča. Moja naloga je, da zakonodajalca opozorim tudi na potrebo po skladnosti. Oboje je med seboj povezano, uspešnost in skladnost. We cannot... dovolj pozornosti moramo posvetiti skladnosti in uspešnosti. Oboje je pomembno, če želimo um, dobro stanje uh, javne administracije. Oboje je pomembno. Skladnost in uspešnost. Gospod Celer. Hvala lepa, gospod uh, Figorejdo, da ste prebili let, upam, da bo to vodilo k eh, pravične izmenjave stališč. Kajti resnica je pač preveč kompleksna, da bi lahko tukaj eh, posploševali. Seveda smo uvoznik surovin iz tretjih držav, ampak eh, kdo ima tam v lasti kmetijsko industrijo? Prav gotovo to niso mladi kmeti. Oprostite, mali kmeti. Mali kmeti ne proizvajajo teh surovin, ki jih mi potem uvožamo. Uh, pogosto so mali kmeti v tretjih državah izgubili svoje zemlišče, ker je bilo ker je tam prišlo do močne kmetijsko-industrijske proizvodnje, ki ni v lasti tamkajšnjega prebivalstva, ampak pogosto tujih lastnikov, ki ne delujejo vedno v korist lokalnega prebivalstva. In potem, če pred, eh, ko so pred našim, eh, pred našo vladno stavbo protestirali mlekari, so rekli, dajte končno odpraviti te kvote. To samo ovira našo proizvodnjo. Mi želimo proizvajati več, zato da bi tudi lahko imeli več dobička. Uh, skratka, to področje je precej kompleksno in kot je rekel gospod Mögele, vsak primer je treba obravnavati posamično. To mora biti glavno izhodišče uh, naše razprave. Dobro, hvala lepa. Zahvaljujem se za to razgreto razpravo, tudi vsem kolegom, ki so tako aktivni na področju kmetijstva. S tem smo zaključili uraden del seje in prosim, da čim prej zapustite dvorano, zato da bomo lahko nadaljevali z sestankom uh, koordinatorjev. Jutri pa nadaljujemo. Vse je zaključeno. Hvala.